So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospode, spoštovani kolegi. Čaka nas drugi del današnje seje odbora za zunanje zadeve. Glasovali bomo o poročilu, o poročilu komisije o Srbiji za leto 2018. Eh, čaka nas kar dolgo glasovanje. In vedno, ker nekateri pozivate, naj bom uh, kar se da hiter, recimo Kurt Flekenstein, potem po drugi strani pa so tukaj uh, kolegi kot je gospod Soznjec, ki pravi, da sem prehiter. Tako da bom skušal nekako najti ravnovesje. Seveda sem pa pripravljen prisluhniti tudi SD. Tako lahko kar začnemo z glasovanjem. Upam, da ste vsi osredotočeni. Začenjamo. Kompromis ena. Glasujemo o poročilu o Srbiji, pravi predsedujoči. Gre za točko 13, poročilo o Srbiji. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Kompromise 2 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, oprostite. Najprej še predlog spremembe 59. Gospod Šolca, zakaj motite uh, celoten postopek? Kdo je za predlog spremembe gospoda Šolca? Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 84, gospod Schaffhauser za, proti vzdržani. Gospod Schaffhauser, zakaj niste glasovali za vaš predlog spremembe?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 kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto, Kompromis 20 za, proti vzdržani, sprejeto. 186, gospod Schaffhauser, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 25 za proti vzdržani sprejeto. 227 skupina ALDE za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 26 za, proti vzdržani, sprejeto. 235 za, proti vzdržani, sprejeto. 236 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Pravzaprav imam 536, lahko glasujete. We have 56, 57. 56, 57 vas je glasovalo, 3 je še spijo. 58 vas je glasovalo. Sprejeto. 32 proti 18. 228 za proti ostršani. Bomo to preverili elektronsko. 228 lahko glasujete. Four colleagues are still. Štirje še morate glasovati, trije, konec glasovanja, sprejeto. 237 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko, kako glasujete. Vote je zaključen. Konec glasovanja. Sprejeto. Ali moramo glasovati o vseh teh uvodnih izjavah? Dobro, 17 do 21 za proti vzdržani sprejeto, 22 za proti vzdržani zavrnjeno, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani zavrnjeno, 25 za proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani. Sprejeto 27, kako želite, da preverimo? Dobro, glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 26, lahko glasujete. Deli in boš korista avtorja. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 proti 5, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, 28 za, proti, vzdržani. Bomo to morali preveriti elektronsko. Avtor je gospod Šolc. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 29. proti vzdržani zavrnjeno. 30. proti vzdržani zavrnjeno. Eh, sprejeto, oprostite. 31. proti vzdržani zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 in 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo to preverili elektronsko, glasujemo o 33 in 34. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem predošljenje 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Šestnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno glasujemo o tako spremenjenem uh, osnutku poročila. Lahko glasujete elektronsko. En glas nam še manjka. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, 3 glasovi proti. Čestitamo poročevalcu. Točka 14 na dnevnem redu poročilo komisije v Kosovu. Ali želi poročevalec besedo? Ne. Potem pa lahko kar glasujemo. 30 za proti vzdržani zavrnjeno, 31 za proti vzdržani zavrnjeno, 32 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. The vote is closed. It's been rejected. Konec glasovanja zavrnjeno. Ustni predlog spremembe številka ena za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Kompromis dve je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto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 proti vzdržani sprejeto, 126 za proti vzdržani zavrnjeno, 127 za proti vzdržani sprejeto. Ko pravi 16 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto. 187, gospod 180 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto, 188 za, proti vzdržani zavrnjeno, 189 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. 195 adaktuson. Ali on še naš član? je on še nas poslanec, ali ni sedaj poslanec švedskega parlamenta? Torej, kdo je za švedski parlament, za proti vzdržanje? Bomo to preverili. 195 lahko glasujete elektronsko. Five colleagues missing. Hello. Pet vas še mora glasovati. Ja, adaktusa na ni. Zavrnjeno. Kompromis 21 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 22 za proti vzdržani sprejeto, 207 za proti vzdržani zavrnjeno, 208 Milan Mon za proti vzdržani zavrnjeno, 209 za proti vzdržani sprejeto. 210 za, proti vzdržani sprejeto, 211 za, proti vzdržani zavrnjeno, 112 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 eh, za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto, 231, adaktuson za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. V čast gospodu Milan Mono. Konec glasovanja sprejeto. 30 proti 20. Uvodne izjave 10 za proti vzdržani zavrnjeno, 11 za proti vzdržani zavrnjeno, 12 in 13 za proti vzdržani zavrnjeno, 14 za proti vzdržani zavrnjeno, 15 za proti vzdržani zavrnjeno, 16 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 18 Schaffhauser za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno, 21 za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani zavrnjeno, 23 za, proti vzdržani zavrnjeno bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja, 37 proti 20, sprejeto. 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 27 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani zavrnjeno, 29 za proti vzdržani zavrnjeno. Te pa navednice, 1 za proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani zavrnjeno, 3 za proti vzdržani zavrnjeno, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno, 6 za proti vzdržani, zavrnjeno, 7 za proti vzdržani, zavrnjeno, 8 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Prosim, B8, gospe Post. Vote is closed. Konec zasovanja. Sprejeto. 31 proti 20. 9 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Prosim, v 9. I always have the liberals, when you can see. The vote is open, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 proti 24. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko. Lahko glasujete. Še dva manjkata. Eden, eden izmed kolegov ne sodeluje v glasovanju. Ne vem, kakšni so psihološki razlogi za to kakorkoli, konec glasovanja, sprejeto, 58 oddanih glasov, 42 za 10 proti, če citamo Igorju Šoltesu. Sedaj pa poročilo Komisije o Črni Gori za leto 2018, Charles Tenok, ali želite kaj dodati? Ne, mislim, da sem včeraj se povedal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začnemo. Vprašanje 9 za proti ustrašani zavrnjeno, 10 za proti ustrašani sprejeto, 11 za proti ustrašani sprejeto, 12 za proti ustrašani sprejeto, kompromis 3 za proti ustrašani sprejeto. Vprašanje 16, gospa Post, za proti ustrašani sprejeto bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto 29 proti 27. 17 kukan za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predvsem ime 25, gospoda Kovačeva. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, gospod Kovačev za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. 35, Kastaldo za, proti, vzdržani, sprejeto. 36, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37, za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Door is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Za proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. 41 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete.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 69 je brezpredmeten, 70 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto. Dobro, bomo preverili elektronsko. Predvsem veselim, da se lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. 32 proti 23, kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Closed. It's been adopted. Compromise 60 in favor. Against abstentions adopted.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 vzdržani. Zavrneno žal mi je to Nino. 92 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, ko glasujete. Closed. Been adopted. 93 in favor. Against. Abstentions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 95 Hači Čorčev za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 107, Androlajkis in Martin za, proti vzdržani sprejeto. 108 za, proti vzdržani sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto, 111 kaspaldo za. Kako želite, da preverimo 110 prav? Lahko glasujete. 110 Meserich, the vote is closed. Konec glasovanja. 49 proti 7, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. 28 proti 28, torej zavrnjeno. 114 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. 118 proti ustešani. Bomo to preverili elektronsko. 118. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 119 za proti ustešani. Spet bomo preverjali elektronsko. Predvsem je 119 mesarič, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20 za proti vzdržanju. Sprejeto. 123 za proti vzdržanju. Sprejeto. 124 za proti vzdržanju. Sprejeto. 125 za proti vzdržanju. Sprejeto. 127 za proti vzdržanju. Sprejeto. 128 za proti vzdržanju. Zavrnjeno. 129 za proti vzdržanju vzdržani, tudi to bomo morali preveriti elektronsko. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 133 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 134 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 135 za, proti vzdržani, sprejeto, 137 pa je za, proti vzdržani, sprejeto, 138 in 139, 140 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 141 za, proti vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave 6 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 2 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 in 2, identična sta, za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kako želite, da preverimo? Prav, 1 in 2 preverjamo elektronsko. Konec zasvanja, zavrnjeno. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Predozmenjbe pet za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec zasvanja, sprejeto sedaj pa še končno glasovanje eh, o tako spremenjenem poročilu. Glasujemo elektronsko. Two colleagues missing. Še dva kolega morata glasovati. Konec glasovanja. 47 eh, proti 5, čestitamo Charlesu Tenoku. Sedaj pa točka 16 poročilo o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Ali bi poročevalec Ivo Vajgl želel besedo? Ne. Dobro, potem lahko glasujemo. Proti. Začeli bomo s eh, predlogom spremembe 31. Gospod Sako Rafa, da je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 5 za proti vzdržanje sprejet. 57, Kovačev, kdo je za proti vzdržanje? To bomo preverili. To da mislim, da je bilo to zavrnjeno. Konec glasovanja. E, torej, zavrnjeno ustni predlog spremembe številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 60. Gospod Šafhauser, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zabrnen. 61. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 62 kompromis 6 glasov za, proti vzdržanje sprejet. 69 glasov za, proti vzdržanje sprejet. 70. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 76. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 77. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 78 za, proti vzdržanje zavrnjen. 79, gospod Vestezen, ki je poleg mene za, proti vzdržanje zavrnjen. 80 za, proti vzdržanje. To bomo preverili. Glasujemo o 80. Konec glasovanja. Zavrnjen. 81 Džambatske gleza. Proti Vzdržani. Kako? 81. Glasujemo. Seven colleagues missing. Manjka sedem glasov. Šest jih manjka. Pet, štiri. Dobro, konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa. 5 je Peter Len, drugi. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 83. Gospod Vistizen, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 84. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 85. Za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 85 picula. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26 proti 25. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 93 za. Proti vzdržani. Zavrnjen. 92 za. Proti vzdržani. Zavrnjen. 91 za. Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 98. Kovačev, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo 98? Andrej, no, pridružite se, to je najpomembnejše glasovanje v vaši karieri. Trije glasovi še vedno manjkajo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. 101, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 102, kdo je za, proti vzdržani zavrnen. 103, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 106, ostalo, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 107 za, proti vzdržani sprejet. 108 za, proti vzdržani sprejet. 109 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 115, gospod Sakarafa, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 115. Konec glasovanja. Sprijet. 28 proti 26. Kompromis 12 za proti vzdržani sprijet. 123, kaj stavite, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 mesarič za, proti, vzdržani, zavrnen. 132 mesarič za, proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Se opravičujem, sprejet. 133. Kastado, kdo je za? Proti? Vzdržani? No, to bomo preverili. Glasujemo o 133. Konec glasovanja. Zavrnen. Džambacki 134 za, proti vzdržani sprejet. 135 za, proti vzdržani zavrnen. 136 za, proti vzdržani. To bomo preverili, eh, glasujemo o 136. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 4 ne za, proti vzdržani sprejet. 146 za, proti vzdržani sprejet. 147 za, proti vzdržani sprejet. 148 za, proti vzdržani zavrnen. 149 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejet. 154 za, proti vzdržani sprejet. 155 za, proti vzdržani zavrnen. 156 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 159 eh, žambatske za, proti, vzdržani, to bomo preverili, preverimo 159, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 160 za, proti vzdržani, zavrnen. 161 za, proti vzdržani, zavrnen. 162 za, proti vzdržani, zavrnen. 163 za, proti vzdržani, zavrnen. 164 za, proti vzdržani, sprejet. 165 za, proti vzdržani, glasujemo o 165. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 166 in 167, to je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 168. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 169 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 170. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 171 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 179 um, za, proti vzdržani, zavrnen. 180 za, proti vzdržani, sprejet. 181 za, proti vzdržani, sprejet. 182 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti vzdržani, sprejet. 196 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Uh, glasujemo o 196. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sto sedemindevetdeset, gospa Poc, kdo je za? Proti? Vzdržani? Je bilo to zavrnjeno? To bomo preverili. Glasujemo o sto sedemindevetdeset. konec glasovanja. Zavrnen. 198 za, proti, vzdržani, sprejet. 199 za, proti, vzdržani, zavrnen. 200, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 201 za, proti, vzdržani, sprejet. 202, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, sprejet. 204 za, proti, vzdržani, zavrnen. 205, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19, za, proti vzdržani, sprejet. 212, v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 214, gospod Kukan, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 215, za, proti vzdržani, zavrnjen. 116, za proti vzdržani sprejet. 217 in 218 za proti vzdržani sprejet. 219 za. Pa postane brezpredmeten. Hvala Bogu. Kompromis 20. Kdo je za proti vzdržani sprejet? Uh, 224 za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa. Eh, kompromis 1. Uh, eh, eh, sprejet. Kompromis 2. Kdo je za proti vzdržani sprejet? 17 za proti vzdržani sprejet. To bomo preverili, glasujemo o 17. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Kdo je za? Proti vzdržani? Zavrnen. 19. Za? Proti vzdržani? Zavrnen. 20. Kdo je za? Proti vzdržani? Zavrnen. 21. Za? Proti vzdržani? Zavrnen. 22. Kdo je za? Proti vzdržani? Zavrnen zavrnjen. 23, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 23. Konec glasovanja. Jasno, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnen. Ustni predlog spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti vzdržanje zavrnen. Trideset, kdo je za? Proti vzdržanji sprejet. Eh, številka dva, kdo je za? Proti vzdržanji. To bomo preverili. Glasujemo o dva. konec glasovanja. Sprijet. Sedaj pa ne, to pa naslednja točka postane brezpredmetna. Številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Želite, da preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z 27 glasovi proti. 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa elektronsko glasovanje tako spremenjenega poročila. Glasujemo. Trije kolegi še niso glasovali, dva, ena kdo je ta ena oseba, ki se ne udeležuje glasovanja. Ali je kdo med nami zaspal? Konec glasovanja. 47 za, 9 proti, eno zdržan glas in čestitke. Sedaj pa nadaljujemo. Poročilo o poročilu komisije o Albaniji. Ali bi rad gospod Knut Flickenstein kaj povedal? No, če mi date 10 minut, ne. Uh, Eh, torej, rad bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali eh, pri tem poročilu. Hvala. Dobro, lepa hvala. Pa začnimo. 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 47. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 55 za, proti vzdržani sprejet. 56 za, proti vzdržani sprejet. 57 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 58 kdo je za, Eh, želite, da preverimo 57? Dobro, glasujemo 57. Konec glasovanja. No, zavrnjen. 58 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Želite, da preverimo? Dobro. 60. Eh, torej, glasujemo o 60. Konec glasovanja. Dobro. 50 proti 4. Sedaj pa kompromis 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeti. 67. Kot vedno, gospod Kastar, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 68. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 70. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 76 e, za, proti vzdržani sprejet. 77 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 9. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejet. 94. Gospod Kukan, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 98. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. To bomo preverili. Glasujemo o 98. Konec glasovanja. Zavrnen. 100. Gospod Sošnjec, kdo je za? Proti, ozdržani, zavrnen. 100. 1 in 102. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 104. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Preverjamo 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet? 111. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet? 112. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet? 113. Za, proti, vzdržanje, ne vem, glasujemo o 113. Konec glasovanja. Zavrnen. 114, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 115 za, proti vzdržani, sprejet. 116 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 120, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti vzdržani, zavrnjen. To bomo preverili. Glasujemo o 122 uh, eh, Helmuta Šolca. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 13. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 128 za. Proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 128. No, stvar je bila več ali manj jasna sprejet. 129, kdo je za? Proti? Vzdržani? E, preverjamo, glasujemo o 129. Konec glasovanja. Sprejet. 130, kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? To bomo preverili, glasujemo o 130. Konec glasovanja. Sprejet. 131. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 132 za, proti, vzdržani? Tudi to bomo preverili. Glasujemo o 132. Glasujemo. Konec glasovanja. No, to je bilo sprejeto z veliko večino. Se pravi, 133 za proti vzdržani sprejet. Konpromis 14, kdo je za proti vzdržani sprejet. 145, kdo je za proti vzdržani zavrnjen kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. 154, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 156, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 157 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, drugi del za, proti vzdržani, zavrnen, 158, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 159 za, proti, vzdržani. Sprejet. 160, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 161, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 162, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 163, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 164, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 165 za, proti vzdržani sprejet, 166, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Ali je bil sprejet? Da. 167, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 168 za, proti vzdržani sprejet, 169, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 170, kdo je za, proti vzdržani, zavrnen. 171 za, proti vzdržani, zavrnen. 172, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 173 za, proti vzdržani, sprejet. 174, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 175, kdo je za, proti vzdržani, zavrnen. 176, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Eh, deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dvanajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejet. Štirinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ustni predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. 2. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. 3. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. 4. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. Številka 5. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa bomo elektronsko glasovali o spremenjenem osnutku. Glasujemo.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 Zdaj pa še eno dolgo glasovanje sa številnimi kompromisi. Začnimo. Kompromis 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Torej, glasujemo o poročilu o Gruziji. Ena in trideset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Ne. 46. Mamikins. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 47. Za, proti vzdržani, sprejet. 48 je bil umaknjen k sreči kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa 60, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa naslednji predlog spremembe, kajti eden je bil umaknjen. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 97. Um, ehm, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. To bomo preverili. Preverimo 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 106. Kdo je za? A, ne, se upravičujem. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. Sedaj pa 106. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjen. 109. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? To bomo preverili. Preverimo 109. Vzdržanje? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržanje in sprejet. Kompromis 14, za, proti vzdržanje in sprejet. 127, kdo je za, proti vzdržanje in sprejet. 15, kdo je za, proti vzdržanje in sprejet. Gospod Šolc, kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejet. 141, kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. Želite, da preverimo? Glasujemo o 141. Eh, sprejet. 143. Eh, Kdo je za proti? Zdržani zavrnen. Gospod Harm, 144. Kdo je za proti? Zdržani zavrnen. kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 17, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, preverjamo kompromis 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 21. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 22. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 23. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Sedaj pa inta 5. Kaj so na... Torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Sprejet. Kompromis 24. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? In ta 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 25. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 219. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 220. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 221. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen? In ta 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 222. 222 za proti vzdržanje sprejet. In ta tri sprejet. Uh, in ta 16 do za proti vzdržanje sprejet. Uh, e, 225 omaknen in ta 15 do za proti vzdržanje sprejet. Uh, 216 do za proti vzdržanje sprejet. Uh, e, 229 sprejet. Sedaj pa uh, številka. Uh, 8, kdo je za, eh, sprejet, 9, omaknjena, 10, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 11, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 12, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 13, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 14, za, proti vzdržani, sprejet, 15, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 1, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 2, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5, umaknen. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7, za, proti. Preverjamo številko 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku poročila. Glasujemo. Deset kolegov manjka, zbudite se. Še vedno vas uh, nekaj manjka, sedem, pet, štiri. Zadnji poziv, konec glasovanja. 43 za, 7 proti, 1 zdržan glas in čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k eh, sporazumu za Moldavijo. Ali bi gospod Avštrivičius rad kaj povedal? Izvolite. Eh, Bog blagoslovi Moldavijo. So, God bless Moldova and our committee. Torej, naj Bog blagoslovi Moldavijo in pa naš odbor. Okay. Kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis dva za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis pet za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 55, Helmut Scholz za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 58 do 65, ali lahko glasujemo v sklopu? Ne, ne, ne, dobro, ne. SND pravi ne. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani. Bomo preverili 62 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 za, proti vzdržanje sprejeto. 64 za, proti vzdržanje sprejeto. 65 za, proti vzdržanje bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 7 za, proti vzdržanje sprejeto. 77 Avštrevičius za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 8 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 9 za proti vzdržanje sprejeto. 93 za proti vzdržanje zavrnjeno. 94 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 10 za proti vzdržanje sprejeto. 106 eh, gospa Nikolaj za proti vzdržanje sprejeto. Bomo preverili 106 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržanje sprejeto. E, 129 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13 za oziroma kompromis 12 za, proti, vzdržani. Bomo preverili kompromis 12, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 proti 17, sedaj pa kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. 152 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 14 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 165, gospod Schaffhauser za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Kompromis 15, konec glasovanja 48 proti 2. Super. Sedaj pa INTA 15 za proti vzdržanje sprejeto. INTA 11 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto, 175 eh, za proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto, 180 eh, za proti vzdržani sprejeto in ta 12 za proti vzdržani sprejeto in ta 14 za proti vzdržani sprejeto, 181 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 182 za, proti vzdržani sprejeto, 57 za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa uh, eh, 157 za, proti vzdržani. Uh, glasovanje se pričenja. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj pa uvodne izjave 95 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 1 za proti vzdržani eh, sprejeto, in ta tri za, proti vzdržanje sprejeto, ustni predlog spremembe dva za, proti vzdržanje sprejeto, in ta pet za, proti vzdržanje sprejeto, in ta šest za, proti vzdržanje sprejeto, deset za, proti vzdržanje sprejeto, enajst za, proti vzdržanje sprejeto, dvanajst za, proti vzdržanje sprejeto, ne bomo preverili elektronsko glasovanje. Vote is closed. Konec glasovanja. Number 13 in favor, against, abstentions. Will... 13 za proti vzdržani bomo preverili. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Ena za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku poročila v spremenjeni obliki. Glasujemo. konec glasovanja in eh, sprejeto 31 proti 5, naj Bog blagoslovi tudi poročevalca. Sedaj pa pred zadnjemu glasovanju si lahko to predstavljate. To je 20. točka in sicer umestno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021 do 2027 naše stališče glede sporozuma. Poročevalka pa je gospa Mariče Šake. Ali je tukaj? Ne. Potem najbrž ne bo mogla ničesar več povedati in bomo kar prišli k glasovanju. Kompromis številka ena. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Kompromis dva. Za? Proti vzdržani? Sprejeto. 13 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani. Bomo preverili. Prvi del predloga spremembe 13 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 26. It's closed. Konec glasovanja sprejeto. 27 gospod Kastaldo za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 28 za, proti vzdržani sprejeto 29 za, proti vzdržani zavrnjeno 30 za, proti vzdržani zavrnjeno 31 za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani bomo preverili tudi 32. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33. Gospod Soli za proti vzdržanje. Bomo morali preveriti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še elektronsko glasovanje o osnutku poročila v tako spremenjeni obliki. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 35 proti 4, 11 vzdržanih. Dragi kolegi, še zadnje glasovanje danes. Nam obljubiš? Nekateri izmed teh predlogov sprememb predstavljajo kršitev človekovih pravic. 35 za, proti, vzdržani. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 20. Odličen začetek za gospoda Kelama. 36 za, proti, vzdržani, sprejeta. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 37 za, proti, vzdržani, sprejeta. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjena sprejeto 40 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. 47 za proti vzdržani sprejeto. No, bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejetom. 48 za proti vzdržani sprejeto. 49 za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Torej, to je glasovanje o predlogu spremembe 50. Konec glasovanja in predlog je sprejet. Ali sem pravilno razumel gospoda Fleckensteina? Želi preveriti 49. Gospoda Fleckensteina tolmači, žal ne slišimo, ker ni vključil mikrofona. Compromise 2. In favor kompromisni predlog dve za, proti vzdržani sprejeto. Ja? 59 za, proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60 za, proti vzdržani. Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 67 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 67 Valero. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje 82 Valero. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 za, proti, zdržani, sprejeto. 84 za, proti, zdržani, sprejeto. 85 za, proti, zdržani, sprejeto. 88 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 87 eh, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 za, proti vzdržani. Sprejeto. 90 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 102 za, proti vzdržani sprejeto. 103 za, proti vzdržani bomo preverili. 103, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 104 za, proti vzdržani sprejeto. 105 za, proti vzdržani sprejeto. 107 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno 106 za, proti vzdržani sprejeto 108 za, proti vzdržani zavrnjeno oziroma preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Zakaj pa imamo z minusom označenega gospoda Prnjuja? Dobro disclose. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 proti 30, 109 eh, za, proti vzdržani. Ni bil jasen rezultat. Bomo preverili. 109 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 110 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 111 za, proti vzdržani proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 112 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 113 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 114 za, proti vzdržanje sprejeto. 116 je brez predmet in 115 tudi, 117 tudi in smo pri 118 za, proti vzdržani sprejeto, 119 za, proti vzdržani zavrnjeno, 120 za, proti vzdržani zavrnjeno, 121 za, proti vzdržani zavrnjeno, 122 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. In smo pri 137 analit za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto, 153 za, proti vzdržani. Bomo preverili 153 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 154. Jeffrey Van Oden za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave 6 za, proti, vzdržani, sprejeto 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. 9 za proti vzdržani zavrnjeno. 8 za proti vzdržani zavrnjeno. 10 za proti vzdržani zavrnjeno. 11 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprejeto. Zato vse predloge sprememb na vodne izjave, oh, zakaj pa? 15 za proti vzdržani zavrnjeno, 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 in 22 identično sta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 eh, je brez predmeten, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani zavrnjeno, 26 za proti vzdržani sprejeto, 27 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani zavrnjeno, 29 za proti vzdržani sprejeto, 30 za. Ne je brez predmeten, se upravičujem, 31, o tem ne bomo glasovali, 32, parnjosa proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 34 za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. In sedaj ena za proti vzdržanje sprejeto, dva, ne, kaj pa želite? Dva za proti vzdržanje sprejeto, tri za proti vzdržanje sprejeto, štiri za proti vzdržanje sprejeto, pet za proti vzdržanje sprejeto. In sedaj končno glasovanje v tako spremenjenem poročilu glasujemo. Eight colleagues missing. Osem kolegov še ni glasovalo, prosim. Abstention? Ali so se ti kolegi vzdržali? Pet kolegov še zmeraj ni glasovalo, prosim. Dobro, konec glasovanja. 27 proti 4, 12 vzdržanih predlagal bi enominutni odmor, potem pa smo pri točki 22 in eden izmed podpredsednikov bo moral predsedovati. Kolegi, nadaljevati moramo. Smo pri 22. točki, gre za poročanje obisi odbora Amfet v Kazahstanu in Uzbekistanu od 17. do 21. septembra 2018. Kot veste, je odbor za zunanje zadeve poslal eh, delegacijo v Kazahstan in Uzbekistan in sicer od 17. do 21. septembra, zato da bi ukrepili politični dialog in pa parlamentarno dimenzijo tega dialoga pred eh, pregledom strategije Evropske unije za to področje prihodnje leto. Eh, misijo je vodil Kristjan Preda in beseda je tvoja, Kristjan. Hvala. Uh, merci, um, merci, uh. Ja, najlepša hvala, gospod predsedajoča kot ste dejali, smo kot delegacija odbora AFET obiskali Kazahstan in Uzbekistan. Eh, dva dni smo preživeli v Uzbekistanu in dva dni v Kazahstanu. Splošen načrt je bil, da eh, z našimi eh, sogovorniki izmenjamo mnenje o strategiji Evropske unije za osrednjo Azijo mislim, da smo imeli več zelo dobrih sej, ki so bile tudi zelo koristne v Kazahstanu. Smo se sestali z ministrom za zunanje zadeve in zelo odkrito smo se pogovarjali. Poleg tega smo se sestali tudi z člani odbora za mednarodne zadeve oziroma odbora za obrambo in varnost in sicer smo se srečali z večimi člani eh, tega odbora in pri izmenjavi mnen smo se pogovarjali tudi eh, z predsednikom senata in eh, člani odbora za ustavne zadeve. Pogovarjali smo se o zelo pomembnih točkah eh, za sodelovanje med Evropsko unijo in Kazahstanom. In poleg tega smo se pogovarjali tudi o številnih eh, temah povezanih s človekovimi pravicami. Ker sem že to omenil, moram povdariti tudi, da uh, smo vsaj pričeli dialog, ki je bil včasih zelo živahen. Veliko pojasnil je bilo potrebnih o uh, uh, naših načrtih, kajti ljudje v Kazahstanu niso ravno razumeli, kakšna je povezava med zunanjo politiko in pa človekovimi pravicami. To ni neka samoumevna povezava. Tega se moramo zavedati za veliko držav po svetu. Celo uh, profesionalni politiki ne vidijo te povezave. Torej, smo morali biti tudi deloma neke vrste pedagogi ni šlo za to, da bi sicer poučevali naše sogovornike, ampak eh, vseeno je bil potreben pedagoški pristop, da pojasnimo naše načrte, naša stališča. Zakaj nas to tako skrbi? imeli smo povsem uh, drugačno izkušnjo v Almatijo, kajti tam je prišlo uh, do nesreče. Uh, namreč aretirali uh, so uh, župana, ki nas je prišel obiskati, takoj ko je zapustil uh, hotel, pa je bil uh, aretiran. Situacija je bila precej neprijetna. Na srečo je bila veleposlanica Kazahstana eh, v bližini in prosili eh, smo jo za pomoč, da nekoliko razjasni zadeve. In rečeno nam je bilo, da je bila potem gospa izpuščena in da se ni nič zgodilo, ampak vseeno nas je bilo nekoliko strah kajti potem smo se sestali s predstavniki nevladnih organizacij. In eh, to, kar eh, pravijo nevladne organizacije, je vse prej kot prijetno. Torej, imeli smo pravi dialog z prijatelji iz Kazahstana ni šlo zgolj za sodelovanje na energetskem področju, ampak tudi za druge točke. Vendar pa je eh, to eh, sodelovanje pravi izziv. Vprašanje je, ali so res pripravljeni zavihati rokave in delati. In potem je bil tukaj še Antonio Panceri. Antonio Panceri eh, naj bi eh, obiskal eh, Kazahstan kot predsednik pododbora za človekove pravice. To je bilo omenjeno in eh, radi bi, da bi se gospod Panceri eh, sestal eh, z eh, našimi sogovorniki in z eh, tistimi, ki so bili kaznovani, ker se borijo za svoboščine in človekove pravice. Upam, da bo to mogoče in upam, da se bo tudi kaj konkretno spremenilo. Kajte, to so osebe, o katerih govorimo že kar nekaj časa. In povedati je potrebno, da je državni tožilec eh, pokazal svojo razpoložljivost, da nam je informacije in pripravljen je bil sodelovati z nami. Navedli smo kar nekaj imen, citatov. Eh, sodelovanje je potekalo v dobrem duhu in ja, upam, da bo obisk Antonija Pancerija priložnost, da ta dialog eh, še poglobimo. Tako, naj zaključim. Eh, sestali smo se tudi z nekaj eh, profesori, z Univerze Nazarbajev v Astani. Šlo je za evropejce in za američane, ki tam skrbijo za izobraževanje, ki ga ne nadzoruje država. Torej, kakovost je zagotovljena. tukaj gre za ameriško univerzo, univerzo iz Singapurja in tako naprej, eh, ki skrbi za eh, zelo eh, dobro izobraževanje, ne da bi pri tem izobraževanje nadzirala država. Potem pa smo obiskali Taškin, kjer smo se stali s predstavniki civilne družbe z nekaj osebami, ki so nasprotovali uh, eh, mnenju uh, vlade. Eh, veliko je še zapornikov in skušali smo ugotoviti, kaj se dogaja z temi osebami. Ana Gomeš je bila tam in je sprožila kar nekaj vprašanj. Taškenu je prišlo do odkritega dialoga z našimi sogovorniki. Pa naj šlo tudi za parlamentarne organizacije ali pa za um, Ministrstvo za zunanje zadeve. gre za odprtje Uzbekistana. Vemo, da obstaja določena tekmovalnost med eh, Uzbekistanom in Kazahstanom. Razpravljali smo o nekaterih zelo zanimivih dosjejih, recimo o uh, Afganistanu in čakamo tudi na rezultate uh, pogajanj, poleg tega pa smo imeli tudi možnost, da razpravljamo z predstavniki državnih uh, organov uh, o uh, trgovini z drogami in o nezakoniti trgovini nasplošno. Zanimivo se je bilo pogovarjati o tem in poleg tega smo imeli tudi priložnost, da izmenjamo mnenja. z našimi sogovorniki v Uzbekistanu o, o Srednji Aziji kot takšni. Torej, eh, naši sogovorniki eh, so bili pripravljeni na pogovor. Pogovarjali pa smo se tudi o regionalnih težavah z namestnikom guvernerja te regije in potem smo obiskali tudi eh, dva projekta. In sicer je en projekt, eh, projekt, ki se osredotoča na nasilje v družini, na zaščito žensk in potem je tukaj še drugi projekt, eh, ki se nanaša na eh, odlagališča odpadkov oziroma na predelavo odpadkov. Torej, nekaj pripravljenosti na pogovor smo videli, tako Kazahstan, kakor Uzbekistan, želita sodelovati z nami na področju zunanje politike. Omenil sem Afganistan, tudi Sirijo bi lahko omenil, eh, potem eh, neširjanje orožja. In poslanci so tudi dejali, da želijo sodelovati oziroma nadaljevati z sodelovanjem z nami oziroma z odborom za zunanje zadeve. Predsednica delegacije za odnose z osrednjo Azijo, s centralno Azijo, danes ni tukaj, bila je z nami v prvem delu našega obiska v Kazahstanu, potem nas je zapustila in mislim, da bi bilo zelo dobro, eh, če bi eh, imeli različna eh, stališča, kajti nekdo nam je rekel, da nikoli ni govora pravzaprav o človekovih pravicah in to je zaskrbljujoče, kajti mislim, da delegacije eh, niso skupine prijateljev in da je potrebno spoštovati različna stališča. V nasprotnem primeru ne moremo biti verodostojni. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala, Kristjan, za ta dolg povzetek. Kolikor vem, je bila tudi Ana Gomez na tej misiji, tako da ji dajem besedo. Hvala. V glavnem se strinjam s Kristjanom Predo. Želela bi samo dodati še moj vtis. Res je, da smo videli dve zelo različni državi, državi, ki sta na različnih poteh. Kazahstan še deluje v starem vzorcu, tam so razmere zelo zapletene. Eh, takšen je vsaj vtis, ki prevladuje. Tako so nam poročali ne javno, ampak vsaj na štiri oči. Mm, jasno je, da gre tukaj za diktatorstvo. Eh, vse je pod eh, vplivom predsednika. Lahko to primerjam z stanjem, ko je v Siriji vladal Asadov oče po drugi strani pa ima Kazahstan tudi veliko zanimivih ljudi, izobraženih ljudi, ki si prizadevajo za bolj odprto državo. Kristjan je omenil univerzo. Uh, ja, jaz sem. Uh, obiskala univerzo, sestali smo se z desetimi profesori, ki jih plačuje ta univerza, zato seveda ne morejo nič slabega povedati o tej univerzi. Oni so tam zato, da bi pokazali pač lep obraz univerze in države in srečali smo se z enim študentom, ki je bil baj najboljši. Oprostite, ko obiščete univerzo v kakšni normalni državi, res pričakujete vse drugo prej kot to to res ni bilo normalno. Ljudje so zaskrbljeni, vodja Nazarbajev je star, eh, ima 77 let in nišče ni pripravljen eh, na prihodnost. Vse skupaj bi se lahko močno zapletlo. Tudi zato, ker tukaj obstaja neko kar je tudi eh, z vidika etnične pripadnosti zadeva zapletena. Približno 23 odstotkov ljudi v Kazahstanu je Rusov. Eh, vesela sem, da smo obiskali Almati. V Almatiju smo začutili, da smo v pravem mestu, kajti Astana je nekakšno umetno mesto, administrativno mesto, v katerem ni ljudi. Uh, tam so samo velike zgradbe. Torej, to je impresivno mesto, ampak uh, ni okusno. Eh, no, um, prizadevali so si, da bi vse skupaj uh, da bi naredili lep vtis, recimo tudi zunani minister. No, v Alamatiju pa je situacija popolnoma drugačna, to je pravo mesto in tam so se stvari zapletle, kajti zgodil se je incident, o katerem je govoril Kristjan. No, mi smo tekom obiska večkrat eh, spregovorili o človekovih pravicah, In kakor je povedal Kristjan, res ni spremljivo, da delegacija ne sprašuje o človekovih pravicah. Mi smo govorili o človekovih pravicah, govorili smo o konkretnih primerjih, o posameznikih, to je dobro. Dobili smo občutek, da v tej državi ni svobode. Tisti, ki so skušali stopiti v stik z nami, nas eh, niso mogli doseči, to jim je bilo preprečeno. Eh, strinjam se s tem, da je pomemben tudi ta obisk, ki ga bo eh, opravil Antonijo in Antonijo uh, eh, mora izkoristiti ta obisk, moramo se pogovoriti tudi z veli poslanikom in pa ostalimi. Še Uzbekistan, če smem. Uh, Ana, zamujamo. Kako dolgo še misliš govoriti? Ja, e, poglejte, če obiščem neko državo in bi morala o tem potem poročati, potem mi morate dati na voljo neko minimalno količino časa. Ja, je ja, v redu, samo želel sem te prositi, da si kratka. Želela sem povedati, da sem bila pred leti v Uzbekistanu, leta 2012, in videla sem veliko razliko. E, ravno zato, ker tam sedaj obstaja politična odprtost, Eh, številne stvari, številni problemi, o katerih smo govorili leta 2012, so bili eh, naslovljeni, recimo otroško delo. In prišlo je do velikih sprememb. O tem poroča tudi civilna družba. Vi ste omenili ljudi, ki so še vedno v zaporu. Ja, vredno smo na njih eh, pozabili, ampak ima pa civilna družba v Uzbekistanu vsaj možnost, da se oglasi, da stopi z nami v stik, kar je popolnoma drugače kot pa v Kazahstanu. Uh, skratka, razumem, da imamo lahko sicer strateški odnos z Kazahstanom, to je strateško gledano pomembna država zaradi energetskih povezav in tako naprej, ampak moramo pa jasno opozarjati na razmere človekovih pravic, pregovoriti moramo o konkretnih primerjih. Uh, Eh, tako da se ne bo več dogajalo, da ljudje, ki se sprehajajo krok z modrim balonom v roki, ne bodo več označeni za uh, teroriste in da ne bojo vsi aktivisti označeni za soroševe plačance. Hvala. Gospod Schaffhauser je odšel. Želi še kdo drug besedo? Gospod Buhner, izvolite. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Ja, gerne. O obisku, ja, izvolite. Želel sem uh, dopolniti besede gospe Gomeš. Jaz sem v stiku z prebivalci Uzbekistana in oni pravijo, dobro, na vzven, morda izgleda, kot da se je država odprla, ampak notranje gledano se je pa malo spremenilo. Tako so recimo odpravili otroško delo zaradi pritiska Evropske unije, kajte mi smo rekli, ne bo trgovinskega sporazuma, eh, ne bomo trgovali v bombažu, če je to povezano z otroškim delom. No, ampak to pomeni, da morajo sedaj eh, odrasli odpravljati prisilno delo v enaki meri, kot so to prej počeli otroci. Potem eh, v Uzbekistanu eh, so v zaporih še vedno politični zaporniki, tako da ne smemo si zatiskati oči. Jaz sem bil nedavno v Uzbekistanu in takrat so bili vsi veleposlaniki navdušeni na tem, kako se država odpira, ampak jaz mislim, da je tukaj še veliko prostora za izboljšave. Hvala lepa, kolega Buhner. Želi še kdo drug besedo? Ne. Potem pa 23. točka na dnevnem redu. Že pol ure zamujamo. Upam, da nam bo uspelo nadoknaditi nekaj časa. Torej, 23. točka na dnevnem redu, to je letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obramne politike. Nekaj pripom z moje strani, sem poročevalec za to temo. Eh, to je poročevalec je vedno predsednik odbora AFET. Osnutek poročila ste dobili pred nekaj tedni. Upam, da ste imeli vsi dovolj časa, da ste si lahko to poročilo podrobno ogledali. Bolj kot v prejšnjem letnem poročilu sem se, sem se odločil, da bom se osredotočil o, na strateški razmislek o mestu Evropske unije v svetu in da se bom osredotočil na cilje naše skupne zunanje politike. Poročilo nekoliko odstopa od ugotovitev v našem odboru in sicer naš kontinent se je znašel v vedno v situaciji, kjer je soočen za vedno več izzivi in samo skupaj se bomo lahko s temi spopadli. Pripričan sem, da lahko Evropska unija napreduje v tem multilateralnem svetu, če bomo ob tem delovali kot suverena politična moč. Zato pa moramo investirati tudi v kolektivno vodstvo. V času, ko je multilateralizem pod napadom, ko so vsa zavezništva pod vprašanjem, je treba poskrbeti za nova zavezništva z državami, ki imajo podobna stališča. In to mora temeljiti na svobodni in pravični trgovini, na multilateralizmu in pa na uh, svetovnem redu. Večkrat smo tukaj v odboru razpravljali tudi o tem, da moramo postati resni glede naše hard power. Ne moremo se zanašati na druge, ko gre za varnostna vprašanja. No, nekaj napredka je bilo doseženega tukaj v zadnjih mesecih, recimo z ustanovitvijo peska, ampak več bomo morali narediti za to, da bo uh, Evropska unija kredibilna politična sila na svetovnem odru. No, pa še nekaj se mi zdi zelo pomembno, kolegi. Osredotočil sem se, da se bom. Uh, Odločil sem se, da se bom osredotočil na strateški pomen naše skupne zunanje in varnostne politike. Zato vas prosim, da se pri predlogi sprememb osredotočite na horizontalna in bistvena vprašanja, ne pa da se spuščate v podrobnosti v zvezi z posamičnimi državami, regijami ali pa drugimi deli sveta. Zakaj to pravim? zato ker imamo poročila o posamešnih državah, eh, o celi vrsti tovrstnih poročil smo glasovali danes popovdne in eh, vsako leto obravnavamo tudi poročilo ZN. In to je poročilo, ki vedno bolj postaja poročilo o posamičnih državah in konfliktih. Zato menim, da bi se morali izogniti k temu, da bi takšno postalo tudi naše poročilo o skupni zunanji in varnostni politiki. Potem uh, dobili bomo tudi poročilo odbora sede um, in zato bi se morali pri tem poročilu osredotočiti na vprašanja varnosti in zunanje politike, ne pa toliko na vprašanja obrambe. Eh, no, um, s pomočjo vaših uh, eh, predlogi sprememb bom skušal zagotoviti strukturirano razpravo o naših prednostnih nalogih, uh, nalogah. Veselim se seveda vaših pripomb in vprašanj, če je z tem poročilom. Sedaj pa se znam govornikov. Za besedo so zaprosili gospod Flekenstein, gospa Valero, gospod Ostrovičius gospa Gomeš. Dobro, najprej Knut Flekenštajn, izvolite. Gospod eh, predsednik, lahko sem kratek. Najprej se vam zahvaljujem za uravnoteženo poročilo. Kako ste povedali tudi sami, se poročilo osredotoča na evropsko zunanjo politiko in ne na našo politiko do posamečnih držav. Lahko vam zagotovim, da vsaj z strani socialdemokratov ne boste dobili veliko predlogov sprememb, ki bi se osredotočili na posamečne države. Jaz se strinjam, da bi to poročilo moralo biti bolj splošne narave. Bi pa želel izpostaviti eno točko. In sicer, po našem mnenju, niste dovolj poudarili moč Evropske unije in sicer gre za našo mehko moč, eh, soft power. Tukaj bi omembo le tega morali okrepiti. Eh, to je pri nas eh, zgodba o uspehu in naša moč temeli predvsem na dialogu. Če pride do problemov z našimi sosednjimi državami, stavimo predvsem na dialog in zato bi morali možnost dialoga bolj upoštevati tudi pri politiki SZD-ja. Potem okrepil bi tudi omembo civilnih misij. Kako ste že povedali, se bomo z vojaškimi misijami ukvarjali predvsem v poročilu odbora sede. Skratka, mislim, da pošiljate prava sporočila in da bo vaše poročilo dober prispevek eh, za našo skupno zunanje in varnostno politiko. Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala, Knut Flekenstein, skupina EKR. Tukaj nima predstavnika v imenu Alde. Gospod Flekenstein, še kaj? Ja, upravičujem se, da moram oditi, kaj ti nisem vedel, da bomo glasovali tako dolgo. You, Knut. Hvala, Knut. Srečno pot. Gospod uh, eh, Austrovičius. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu uh, Hansa van Balena, poročevalca v senci skupine Alde, ki se upravičuje, da ga danes ni tukaj. Gospod Zambalen se zahvaljuje poročevalcu. Osnutek poročila je zelo dober. Al, skupina Alde ga ocenjuje pozitivno. Pomembno je, da Evropska unija in naše države prispevajo k skupni zunanji in varnostni politiki. Samo na ta način se bomo lahko soočili z izzivi, ki nas ogrožajo. To predvsem velja za vzhodno mejo Evropske unije. Uh, kjer eh, smo priča ruskim provokacijam in na te se moramo odločno odzvati. Gospod Van Balen bo vložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z specifičnimi geografskimi območji. Omenili bomo recimo razmere v Indo-Pacifički regiji. Gospod Van Balen se zahvaljuje vsem za sodelovanje in je prepričan, da bo dosežen dogovor o odličnem besedilu. Hvala. Hvala, Petra Sostrevičius. Za skupino zelenih dobi besedo gospa Valero. Min kolega Tamaš, som eh, Hvala lepa. Tukaj nadomeščam kolega Tamaša, ki je pristojen za to temo. Kratka bom. Torej, če želimo biti verodostojni akter na mednarodnem odru, moramo biti dosledni. Naša zunanja politika mora iti z roko v roki za našimi gospodarskimi viri in mora temeljiti na politični volji v državah članicah. Prav tako je treba spomniti na to, da so demokracija in človekove pravice naše glavne vrednote in zato se moramo zavzeti tudi po svetu. Ampak včasih ni doslednosti med posameznimi politikami in pa posameznimi um, ukrepi. Zaranja politika, pravna država. Tukaj sem nekoliko zaskrbljena. Če se danes pogovarjamo z, z ljudmi zunaj Evropske unije, ugotavljam, da ti na Evropsko unijo več ne gledajo kot na poroka za človekove pravice. Naša verodostojnost se zmanjšuje in to me skrbi. Mislim, da moramo poskrbeti za več doslednosti med različnimi politikami. Po eni strani imamo našo vojaško politiko, potem politiko za demokracijo in človekove pravice, imamo pa tudi politiko, izvoza orožja in včasih, oziroma pogosto, um, so ta politična področja v protislovju. Nekdo izmed predhodnih govornikov je rekel, da bi morali okrepiti tudi civilne misije. To je zapisano tudi v naših pogodbah. Skupna zunanja in varnostna politika uh, naj bi premagovala krize, naj bi skrbela za stabilizacijo konfliktnih območij. In seveda se moramo ukvarjati tudi z področjem migracij. Tamaš bo vložil nekaj predlogov sprememb. Ne bom govorila o podrobnostih, ampak predvsem si želimo bolj verodostojne zunanje in varnostne politike, tako na civilnem področju. Eh, torej na civilnem področju, ne samo na vojaškem. You, Hvala, gospa Valero, za vašo izjavo v imenu gospoda Mesariča, sedaj pa v imenu GUE NGL Sabine Lözing. Hvala lepa za to poročilo. načelo so, načeloma so vaše analize in opažanja pravilna, res je, naša uloga je postala bolj kompleksna, res je, da četrtina prebivalstva živi v nestabilnih državah oziroma družbah in res je, da so se zahodne države usmerile v protekcionizem in nacionalizem. Nekat nekatere države iz skupine BRIK pa se še naprej krepijo, recimo Kitajska. No, kako se moramo sedaj odzvati na to? Že pri jutranji razpravi smo se ukvarjali z pomembnimi vprašanji, z strategijami za rešitev omenjenih problemov, katere strategije so trajnostne, katere uh, strategije so smiselne. Gre za vprašanje, kakšen globalni igralec želi biti Evropska unija v prihodnosti. Gue meni, da bi morali v poročilu se zauzeti predvsem za strategije, ki se usmerjajo v preprečevanje konfliktov. Ne potrebujemo preusmerjanja na vojaške uh, ukrepe. Ko se bomo enkrat preusmerili v vojaške ukrepe, ne bo več poti nazaj. V tem smislu bomo uložili nekaj predlogov spremem, pripravili pa bomo tudi manjšinsko mnenje. Gre za to, da želimo politiko izenačevanja interesov, da želimo politiko pravične trgovine, pravičnega preprečevanja konfliktov. In tudi zato potrebujemo ustrezne strategije v Evropski uniji. Potem pri pesku obstaja nek demokratični problem. ker je vedno več večinskega odločanja. Ima predvsem uh, ena izmed uh, skupin v Evropskem parlamentu glavno besedo pri oblikovanju naših politik. In sprašujem se, če je takšna centralizacija uh, demokratična in če bo to dolgoročno gledano omogočilo mir in pa trajnostni razvoj. Hvala lepa, gospa Lösing, za vaš prispevek. Vaše kritične pripombe v zvezi z peskom uh, lahko ponovite tudi mm, pri poročilu odboru sede. Tam je namreč ta tema bolj aktualna. Ana Gomeš. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za poročilo. Poročilo je zanimivo, lahko obrljivo. Kar je prav tako pomembno. Jaz sem preučila poročilo in eh, pripravila sem predloge sprememb, ki jih bom predstavila na sestanku poročevalcev v senci. No in zdi se mi, da bi predvsem pri enem področju morali biti bolj ambiciozni. Dobro razumem, da bomo imeli tudi poročilo skupni obramni in varnostni politiki, ampak tudi skupno zunanje in varnostno politiko je treba zastaviti v nek kontekst in sicer, da se gibljemo v smeri obramne unije. Tega se moramo zavedati tudi, ko govorimo o SZVP. No, vi močno povdarjate evropsko suverenost. Um, jaz sicer ne nasprotujem temu izrazu, tudi Makron uporablja podobne izraze, ampak po mojem mnenju je nekaj še bolj pomembno in sicer potreba po strateški neodvisnosti Evropske unije. Mi bi morali biti tisti, ki morajo odločati o tem, kaj so naši interesi, kaj želimo početi um, na globalnem odru, kakšni so naši instrumenti in uh, kakšna so sredstva, s katerimi bomo podkrepili te inštrumente. Kar se tiče instrumentov oziroma prosite virov, tukaj me skrbi povezovanje virov in migracij, kot da bi vprašanje migracij lahko rešili z metanjem denarja. Ampak to ni res. Nima smisla, da vlagamo denar v razvojne politike, če te razvojne politike ne prinašajo razvoja. In ne gre samo za razvojne politike, gre tudi za trgovinsko politiko, gre za kmetijsko politiko. Vse te politike bi morale služiti uh, istemu cilju, da imamo razvoj v družbah, kjer obstaja upravljanje, kjer obstaja demokracija, kjer lahko uh, civilna družba upravlja nadzora. In tukaj smo nekako izgubili kompas. Lahko imamo uh, vira za razvoj, za demokracijo in tako naprej, ampak če to nima konkretnega učinka, potem to ne služi svojemu namenu. Visoka predstavnica za zunanjo politiko bi tukaj lahko poskrbela za potrebne spremembe. Vem, da je to težko, zato ima. Uh, predstavnica za zunanjo politiko tudi dvojno vlogo. Ampak mislim, da bi pri svojem delu morala um, krepiti preomenjeni element. Potem uh, dobro razumem te vaše želje, da ne bi uh, omenjali konkretnih primerov, ampak vseeno mislim, da bi marsikaj morali uporabiti bolj uh, neposredne izjave kajti šte, veliko je takih primerov, kje bi lahko Evropska unija konkretno ukrepala, pa ni. Recimo, to je primer Sirije, Libije. Tukaj smo se zreducirali na minimum, na humanitarno pomoč in tako naprej. Pogosto nismo konkretno ukrepali, ker je tukaj obstajala nekakšna. Uh, tekmovalnost med državami članicami in pa nestrinjanje glede tega, kakšna bi naj bila naša zunanja in varnostna politika. Hvala lepa, Ana Gomeš, nišče drug se ni javil k besedi. Sedaj bi dal besedo Elvi Delfanu iz eh, oddelka za strateško načrtovanje iz SZD. Želite kaj dodati? Kje ste? Izvolite. You, And, um, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. pozdravljam osnutek poročila, ki ponuja nek širši pogled na situacijo. Res je, da so izgledi eh, mračni, demokracija je ogrožena, multilateralizem je zatiran, veliko je nestabilnosti. Po drugi strani pa na nekaterih področjih vidimo tudi napredek na področju migracije, na področju povezljivosti, na področju doseganja trajnostnih ciljev. Ta področja dokazujejo, da lahko dosežemo napredek, če stopimo skupaj. No, vidimo tudi vedno večja pričakovanja do Evropske unije in Seveda se ob tem zastavlja vprašanje, kaj to pomeni za interese Evropske unije in za njene urednote. Skratka, Evropska unija mora resno vzeti to vlogo. Um, govorili smo o strateški neodvisnosti, o večji soverenosti. O tem so govorili tudi naši evropski vodje. Uh, Eh, naš koncept je naslednji. Moramo se zavedati naše lasne ranljivosti, osredotočiti se moramo na naše interese, eh, biti moramo trdni, ko gre za naše urednote. Eh, moramo pa tudi pozorno izbirati partnerje. To smo v nekaterih naših govorih v zadnjem času imenovali evropska pot. No, um, tukaj pa bomo morali uporabiti tako našo trdo, kakor tudi mehko moč. Se pravi, gre po eni strani za obrambo in pa po drugi strani za druge inštrumente. Eh, vprašati se moramo, kako lahko okrepimo regionalni red, kako lahko okrepimo našo moč in kako smo lahko bolj učinkoviti pri obrambi multilateralizma. To uh, je v skladu z našimi vrednotami in to je tudi v našem interesu. Potem še naša sredstva. To je že bilo omenjeno. Upam, da bomo dobili ustrezen proračun za zunanjo in varnostno politiko. V naslednjem večnem finančnem okviru je, poveč, je, je predvideno povečanje sredstev za 30 odstotkov. In upam, da bo sprejet tudi uh, predlog o obramni uniji. Skratka, veselimo se nadaljne razprave, veselimo se sodelovanja z odborom za zunanje zadeve in seveda se bomo vam na voljo za odgovore na vprašanja oziroma za razne prispevke. Hvala. Hvala lepa, gospod Defon. Zanimivo je bilo slišati uh, tudi to, da um, ne želimo biti večji pri večjih zadevah, želimo biti tudi strožji pri strožjih zadevah na področju uh, zunanjega delovanja Evropske unije. Mi mor, biti pa moramo tudi mehkejši pri mehkejših stvarih. Hvala lepa, kolegice in kolege, za vaše prispevke. Veselim se vaših predlogov sprememb. In Upam, da bomo imeli dober sestanek s poroževalci v senci, kjer se bomo prizadevali za kompromise. Zahvaljujem se gospodu Delfanu za njegov prispevek. Rok za predloge sprememb je 11. oktober ob 11. uri. O tem poročilu bomo glasovali 21. novembra v tem odboru. Na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali decembra. Sedaj pa bom predal predsedovanje eh, gospe Šujici, podpredsedujoči, ali bo, kdo bo predsedoval? Torej, Dubravka, vi boste predsedovali, eh, obravnavali boste točko 24 in 25. Kolegi, naj vas spomnim na razširjeno predsedstvo ob 17.30 oziroma prosimo, da zaključite s tem ob 17.45. Eh, Hvala lepa, nadaljevali bomo, sedaj sledi skupna razprava o točki 24 in 25. Imamo sporozum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in kraljevino Maroko o spremembi protokolov 1 do 4 k evromediteranskemu pridružitvenemu sporozumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter kraljevino Maroko na drugi strani. Imamo pa še sporazum v obliki izmenjave pise med Evropsko unijo in kraljevino Maroko o spremembi protokolu številka 1 in 4 k evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter kraljevino Maroko na drugi strani. Kdo je pripravljalec mnenja? To je gospod Vistisen. In sicer uh, je bil on pripravljalec mnenja za obi točki. Zato bom takoj dala besedo gospodu Vistisno. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda. Izdelali bomo mnenje v zvezi s eh, sodbo Evropskega sodišča o našem trgovinskem sporazumu, vključno za Zahodno eh, Saharo. V tej sodbi je eh, bilo rečeno, da je treba spremeniti trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Marokom, vključno za Zahodno Saharo, zato da bi bil ta sporazum zakonit. In seveda je to v področju odbora INTA. AFET je prosil, če lahko izdela mnenje za to poročilo. Toda, eh, če sem pravilno eh, razumel odbor INTA, eh, smo pod velikim časovnim pritiskom. Torej, mi smo prosili za sopor, mesto soporočevalca in zato smo zaprosili eh, odbor INTA, če lahko izdelamo mnenje in sedaj mi pač tukaj predlagamo mnenje o tej izmenjavi pisem. Tukaj gre za dve pomembni področji. Prvo je, da je treba oceniti gospodarske prednosti, ki bi jih pridobilo prebivalstvo Zahodne Sahare s tem sporozumom. In potem je tu še ena točka, ki je zelo pomembna za AFET in sicer je to posvetovanje z lokalnim prebivalstvom. Po mojem mnenju, je eh, to, to, na kar bi se morali osredotočati na našem mnenju. Zato sem izdelal razmeroma kratko mnenje, mnenje in prosil bi ga, da bi ga pros, eh, z, kot, poslali odboru INTA. Torej, treba se je pogajati o, status, o statusu Zahodne Sahare um, in um, Na ta način smo tudi eh, poskušali zadostiti eh, sodbi Evropskega sodišča in zato sem prej omenil te dve točki. To je zelo vroča eh, tema, to je zelo kontroverzno politično vprašanje, ampak na tem mestu je pravzaprav naša naloga ta, da ocenimo to, ali izpolnjujemo zahteve Evropskega sodišča. Um, torej, skupina EKR je zaprosila za izmenjavo um, e, mnen s posebnim od poslancev Združenih narodov. Um, zaprosili smo za razpravo o širših političnih vedikih Zahodne Sahare. To razpravo bi imeli tukaj v odboru. Toda jaz bi prosil kolege da bi se v tem mnenju ukvarjali s temi tehničnimi vidiki in da ne bi poskušali eh, vključiti politične retorike in da ne bi poskušali vključevati različnih eh, političnih stališč, ki jih imamo v zvezi s statusom o Zahodni Sahari. Torej, toliko z moje strani, veselim pa se sodelovanja s poročevalci v Senci. Zahvaljujem se sekretarjatu Afeta in pa svojemu lasnemu osebju. Zelo pa se veselim vaših komentarjev. Hvala lepa, gospod eh, Vistisen. Torej, INTA je pristojni odbor, tudi ker je ta tema pomembna tudi za AFET, smo se odločili podati naše mnenje in sicer kar se tiče resolucije in kar se tiče postopka. Nekaj kolegov želi spregovoriti, najprej gospod Preda. Uh, Najlepša hvala danes v našem odboru razpravljamo o tem zelo pomembnem vprašanju, kar seveda pozdravljam, gre za odnose med Evropsko unijo in Marokom. Rad bi povdaril še enkrat, kako zelo pomemben je Maroko kot eh, privilegiran partner Evropske unije. Tukaj ne gre zgolj za dvostransko sodelovanje, ampak tudi za regionalno eh, sodelovanje. In uh, to je podaril tudi komisar Han, ki je septembra odpotoval v Rabat in šlo je za ponovn zagon eh, tega partnerstva. Gospod Burita, ministr za zunanje zadeve, je tudi dejal, da želijo. Uh, spremeniti način sodelovanja po nekaj težavnih letih in uh, čez nekaj tednov bo ta minister z nami tukaj v odboru in imeli bomo lahko izmenjavo mnen. Torej, to poročilo uh, je bilo pripravljeno v pravem trenutku, gre za zelo občutljivo vprašanje. Južna provinca je bila od nekdaj eh, zelo kontroversno vprašanje. Uh, in eh, mnenje odbora AFET na eh, poročilo odbora INTA eh, ne bo predstavljalo končne rešitve problema. Vendar pa si moramo seveda vsi prizadevati za rešitev problema. Potrebno je najti rešitev, ne pa ponovno sprožiti polemik. V tem okviru mislim, da eh, prvi osnutek mnenja, ki ga je pravil, pripravil kolega Vistisen, predstavlja zelo dobro osnovo za nadaljne pogovore in odraža mnenje tega odbora. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, je torej dobra izhodiščna točka stališče Evropske unije se ni spremenilo glede juga Maroka in še naprej bomo podpirali Združene narode pri njihovih prizadevanjih. Ta regija bi si zaslužila vključitev v sporazum. Prebivalstvo tega območja ima pravico do gospodarskega razvoja, pa tudi pravico do tesnejših gospodarskih vezi z Evropsko unijo. V nasprotnem primeru, torej, če do vključitve ne bo prišlo, eh, bo to ne le ogrozilo naše odnose, ampak bo to vodilo tudi eh, v delokalizacijo gospodarstva iz eh, te južne province v preostale dele Maroka. Ta situacija bi bila povsem absurdna in. danes eh, že vidimo eh, takšne težnje. Mislim, da je potrebno narediti konec eh, pravni negotavosti, omogočiti je potrebno trgovinske vezi in zagotoviti gospodarski razvoj, ki je trenutno oviran. Seveda je pristojni odbor, odbor in ta, kjer morajo rešiti vprašanje sledljivosti. Pogovori potekajo z našimi. Eh, maroškimi partnerji. Eh, in eh, seveda gre tukaj za eh, izdelke iz Zahodne Sahare. Prepričan sem, da bomo odlično sodelovali s gospodom Vistinsenom in pa z drugimi poročevalci v Senci. Upam, da bo to poročilo o Maroku in o celotni regiji in da se bomo zares osredotočili na najpomembnejše in ne bomo sprožali nepotrebnih polemik. Torej, to je moj poziv k delu, na no, vse zadnje smo zato tukaj. Hvala lepa, gospod Preda. Gospa Lalonde je poročevalka iz Indije, vendar je sedaj na misiji v Tuniziji. Danes je ni z nami. Sedaj bomo nadaljevali z gospod Valero v imenu zelenih. Morda bi začel Klaus, kajti on nas bo moral zapustiti. Ja, hvala lepa, govoril bom nemško. Mislim, da moramo tukaj razlikovati. Ni res to, kar ste tukaj večkrat povedali, namreč, da so to južne province Maroka. To je nezakonito zaseženo, zasedeno osebje. To je uradna ugotovitev Združenih narodov in zgrožen sem, uh, da je Evropska komisija dejala, da bodo poiskali poti za to, da bi obšli sodbo Evropskega sodišča. In to, so, to je Evropska komisija zagotovila tako, da so eh, prebivalstvo Zahodne za Sahare Um, kontaktirali in so se tam pogovarjali z ljudmi, uh, ampak niso se pogovarjali z lokalnimi organizacijami in pa z ljudmi na terenu. Torej, oni so izuzeli iz pogovora ljudi, ki živijo tam v Zahodni Sahari. Aktivisti eh, so v eh, eh, zaporih, mučijo jih z metodami, za katere nisem vedel, da jih pravzaprav lahko preživiš. Delegacija INTA je obiskala Zahodno Saharo, eh, želeli so govoriti za neko nevladno organizacijo, to da potem se je umešala policija in je preprečila pogovor s temi ljudmi. Naša predstavnica pa je potem peljala oziroma eh, stopila za to skupino, ampak policija je bila nenihno prisotna in je to preprečevala. Potem je poskušal eh, posredovati tudi veleposlanik, vendar mu ni uspelo. Torej naj strnem. Tukaj eh, se množično krčijo človekove pravice in moram čisto odkrito povedati, da sem zgrožen, kajti Evropska unija se sicer razume kot eh, skupnost, eh, ki temelji na vrednotah in eh, tukaj Evropska unija pravzaprav tepta človekove pravice in to je treba tudi povedati. Hvala lepa, gospod Buhnar. Ali še kdo drug želi besedo v imenu političnih skupin? Da, gospa Valero, ampak tukaj še kdo? Vi želite spregovoriti v imenu delegacije, če sem pravilno razumela, torej gospa Ajala in potem gospa Valero. Hvala, zahvaljujem se gospodu Fistinsenu za poročilo. Predlog je uravnotežen. v primerjavi z ukrepi, ki jih je sprejela komisija od eh, začetka mandata Evropskega sodišča. Evropska unija ni pristojna za reševanje problemov uh, Sahare. Je pa res, da ne smemo tudi ne ustvarjati večjih problemov za prebivalce južnih provinc v Maroku. Tudi ne za samo kraljevsko družino v Maroku, ki je sedaj v težavah. Maroko sodeluje z nami na številnih pomembnih področjih, recimo na področju boja proti terorizmu na področju migracij uh, skuša regulirati status ljudi, ki ostajajo v Maroku. Skratka, tukaj poteka pomembno sodelovanje s kraljevino Maroko na obeh stranih uh, uh, oceana. No, um, kar se pa tiče sodbe sodišča in tistih, ki se s to sodbo ne strinja in zahtevajo nov eh, referendum pod eh, okriljem ZN. Uh, eh, ja, tukaj pač ni prišlo do dogovora med upletenimi stranmi. Enako velja za uh, tudi uh, polisari. Skratka, tukaj gre za globalni problem, ne samo za uh, posamičen sektorski eh, problem. In mislim, da se gospod, tika, uh, gospod Vitisen v svojem poročilu tega ustrezno loteva. Gracias, Ayala, and, and Hvala lepa. Sedaj pa gospa Valero. Hvala lepa, govorila bom švedsko. Potrebovali boste slušalke. slušalke. Torej, kot je dejal že Klaus, bi se tudi sama rada distancirala od eh, tega, da bi morali pozdraviti to mnenje. Pogosto je govora o južnih območjih. To niso avtonomna območja, pravzaprav je to okupirana, okupirano ozemlje, kajti Maroko je okupiral dve tretjini eh, Zahodne Sahare. Okupirali so zemljo in tam so tudi spremenili strukturo prebivalstva. Sedaj eh, tam živijo maroški naseljenci in eh, drugi deli prebivalstva živijo v taboriščih. ta sporazum torej ne ustreza sodni praksi Evropskega sodišča. In ne strinjam se z tem, da je ta sporazum sedaj skladen s sodbo Evropskega sodišča. Povsem jasno je postalo sledeče. Zahodna Sahara ni del sporazuma z Marokom in Maroko ne more imeti pravice do tega, da prodaja proizvode iz Zahodne Sahare. V poročilu gospe Lalonde eh, tudi piše, da je eh, treba eh, priznati predstavnike Zahodne Sahare. Nikoli nisem slišala, da to ne bi bilo res. Mislim, da ni Švedska nikoli rekla, da je to ne bi bilo res da ne priznavamo uh, uh, zakonitega predstavnika Zahodne Sahare, ampak hkrati pravim, da, pravimo tudi, da podpiramo prizadevanja Združenih narodov za uh, dobro rešitev konflikta za Zahodno Saharo in da ima Zahodna Sahara tudi pravico do samoodločbe. Mislim, da bi morali storiti res vse za to, da bodo eh, ljudje v Zahodni Sahari lahko glasovali na referendumu, ki ga že tako dolgo napovedujejo. Na mesto, da bi podprli Združene narode, eh, počnemo ravno nasprotje. Mi pravzaprav spodkopujamo prizadevanja Združenih narodov, ki, ki si prizadevajo za rešitev. In sedaj še nekaj besed o postopku posvetovanja. 112 organizacij je bilo povabljenih. 94 jih je dejalo, da ne želijo biti udeležene. Sploh nismo bili v eh, Zahodni Sahari. Eh, torej, po, po, pogovori so potekali ali v Maroku ali pa v Bruslju in to pomeni, da to sploh niso bila prava posvetovanja in to se mi zdi grozno. Eh, in na ta način smo razočarali prebivalce Zahodne Sahare. Tukaj gre za ljudi in sodišče je bilo tukaj povsem jasno. Polisario je predstavnik Zahodne Sahare. In mi ne moramo tukaj podpriti uh, eh, okupacije Zahodne Sahare. Hvala lepa, gospa Valero. Sedaj pa um, uh, uh, vodja oddelka za odnose z um, Magrebom. Kot uh, vemo, so potekala nepomembna pogajanja kajti potrebno je bilo posvetovanje za prebivalstvom Zahodne Sahare. Zanimivo bi bilo slišati, kako eh, so organizirali ta posvetovanja in kakšen je rezultat. Gospod Piket, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Predstavljam službo za eh, zonanje delovanje. Eh, torej, Evropska komisija sedi za menoj, torej tukaj je bila tudi Evropska komisija zelo eh, upletena. Eh, predstavil vam bom to posvetovanje. Najprej bi vam rad povedal, da pozdravljamo osnutek eh, besed.